gospoda Lenea, letni računovodski izkazi posameznih vas družb v zvezi z mikrosubjekti. Poročevalec, gospod eh, Lene, izvolite. Gospod predsedojoči, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Pri tem poročilu gre za načrt, ki uh, ga ima parlament že celo vrsto let in uh, dodatni korak bi želeli v tem načrtu narediti. Eh, govorimo o mikropodjetjih, resnično zelo majhnih podjetjih, ki imajo zelo malo zaposlenih, malo prometa in to so podjetja, ki večinoma delujejo ali samo na lokalnem trgu ali na regionalnem trgu. Gre za majhnega peka mesarja in eh, teh bi želeli osvoboditi bremena pri, eh, pripravljanja računovodskih izkazov. Direktiva, o kateri sedaj govorimo, je bila vedno znova do, eh, pripravljena, popravljena in eh, kolega Fannenburg je konec leta 2008 pripravil v zvezi s to, temi direktivami svoje poročilo in ugotovil, da svet pravzaprav ne dela nič. Decembra 2008 je potem parlament eh, skoraj da soglasno sprejel resolucijo, s katero je pozval komisijo, da to eh, možnost zmanjšanja obremenitve in obveznosti za mikropodjetja predvide. In to se je zgodilo. Komisija je pripravila predlog in na ta način naredila to, kar je želel parlament. Istočasno pa je uh, bila se strani Evropske komisije sestavljena skupina visokih eh, strokovnjakov, uh, Eh, gospoda Štajberja in ta je tudi povdarjala, da je treba razbremeniti najmanjša podjetja. 6,3 milijarde evrov potencijalnih prihrankov bi na ta način eh, dosegli. In ta najmanjša podjetja resnično zlasti trpijo zaradi prevelikih birokratskih in administrativnih eh, Eh, bremenito. In mislim, da bi za komisijo, ki govori o zmanjšanju upravnega bremena za podjetja, eh, na tem področju res lahko šlo za neke vrste zgleden korak naprej. Direktiva, o kateri govorimo, je nastala leta 1978. Bila je namenjena velikim in srednje velikim podjetjem. Nikoli ni bila namenjena za najmanjša podjetja. Nikoli obveznosti majhnih podjetij, ki uh, bi odpadle, to je ravno tisto, kar uh, želimo doseči, kajti ne morejo strukture računovodskih izkazov in uh, ob, obveznosti na tem področju za majhna podjetja biti enaka, kakor največja. Če takšno podjetje potrebuje kredit, potem njegova bilanca stanja uh, banki popolnoma nič ne pove. Uh, Eh, tudi raziskave komisije pravijo, da najmanjša podjetja niti ne razumejo svojih bilanc stanja. Zaradi tega je njihova koristnost eh, ničelna. Kar je pomembno za uh, odobritev kredita, je denarni tok, je likvidnost, so uh, potencijalne rezerve in to so vse tiste postavke, ki se iz bilanc stanja ne dajo razvideti. Zakaj? Zato, ker bilanca stanja prikazuje posnetek v določenem trenutku, ne pa tisto, kar uh, je značilno za poslovanje podjetij. Tukaj ne gre za konkurenčnost, tudi gospe in gospodje, kot so nekateri zastopniki interesov oziroma lobisti trdili. Tukaj ne gre za čezmeni uh, eh, promet, ne gre za. Eh, trgovanje v, na večjih skupnih trgih, temveč gre resnično za lokalno in regionalno delovanje. Skupni trg tukaj ne bo prizadet. Seveda skupni enotni trg mora delovati, ampak pravila, ki veljajo za čezmejne transakcije, čezmejno poslovanje, tukaj absolutno ne bodo prizadeta. Glede na povedano, bi morali to zgodbo sedaj končati, sprejeti to poročilo, na ta način ustvariti vse predpogoje, da bi tudi sveč enkrat razmislil o teh zadevah in da bi uh, se zagata zaradi kvalificirane večine enkrat tudi v svetu razrešila v interesu uh, najmanjših podjetij. Hvala, sedaj pa gospod komisar Barnier. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj se zahvalim obima poročevalcema. Eh, gospod Lene, ki je pravkar eh, spregovoril, vložil to veliko dela, prav tako tudi gospod Šterk. Moram reči, da se komisija pri tem v celoti odziva na eh, rezolucijo tega parlamenta iz 18. decembra 2008 za sprejemanje določenih zakonodajnih ukrepov za konkretno izvajanje zadevne direktive. Seveda smo si vsi zapomnili potrebo po zmanjšanju administrativnega bremena. Te zamisli so bile popolnoma jasno izražene tudi v tem predlogu in končno je tudi Evropski odbor za gospodarke in socialne zadeve močno podprl ta predlog. No, zakaj je ta ukrep tako zelo pomemben zaradi tega, ker je treba državam članicam omogočiti večjo homogenizacijo delovanja in združevanja načel poročanja vseh tako imenovanih mikropodjetij v nek enoten celovit sistem. To so zahtevala tudi številna druženja tovrstnih podjetij. Sam imam sicer tukaj veliko konkretnih podatkov, številk o tem, kako pomembno je vse skupaj. Gre za tako visoke zneske, kot eh, je naprimer 6,3 milijarde evrov določenih eh, ozirih moramo upoštevati, da potrebujemo veliko širšo razpravo o tem, da bomo vedeli, kako je možno še bolje spodbuditi dejavnost tako imenovanih mikropodjetij v Evropi. Zaradi tega tudi mi podpiramo hitri sprejem vseh zato potrebnih ukrepov in tudi tega predloga, da olajšamo življenje ne le malim podjetjem z računovodske strani, temveč tudi sicer, da ne bodo uporabljali preveč Eh, časa za to vrste dejavnosti, čeprav se vsi zavedamo, da bomo potrebovali še nekaj let, kar nekaj časa, preden bomo lahko začeli uresničevati v praksi sedanje predloge. Eh, rad pa bi podaril še zlasti tri zadeve, o katerih vas bomo močno podprli. Prvo je to, da ta predlog ponuja opcijo, torej možnost državam članicam, da izvajajo ali ne izvajajo to izuzetje. To pomeni, da se bodo tega lahko najprej in zelo hitro lotile države članice, ki jim zato ni potrebno izvajati posebnih novih ukrepov. Drugo, vse skupaj je v interesu poenostavitve in večje jasnosti poslovanja teh podjetij, ki bodo s tem tudi lažje razumela način delovanja na skupnem notranjem področju trgu in da jih ne bomo po nepotrebnem obremenjevali tam, kjer to res ni potrebno, tako da bodo lahko že v čim krajšem času začele izkoriščati prednosti novega sistema. Kot tretje pa je zelo pomembno, da to ne pomeni nujno odprave vseh zahtev, ki pa so koriste in ki jih določene države članice nujno potrebujejo. Tudi odbor za pravne zadeve je to dovolj jasno poudaril, namreč podjetja bodo še vedno potrebovala ustrezne pravno veljavne dokumente za utemeljitev in upravičanje svojih čezmejnih transakcij in transakcij na notranjem trgu. Zato lahko rečem, kot sem že prej povedal, da podpiramo ta predlog, da podpiramo tudi Evropski parlament v njegovih prizadevanjih za čim prejšnjo rešitev teh težav in čim prejšnjo sprejetje tega predloga, mislim, da eh, smo lahko tukaj vsi skupaj zgled primernega sodelovanja, ki bo vodilo k temu, da pomagamo malim podjetjem pri čim boljšem in lažjem poslovanju. Hvala. Sedaj pa v imenu odbora za gospodarske in monetarne zadeve gospod Šterks. Najlepša hvala, gospod eh, predsedajoči. Zelo vesel sem, da smemo v imenu odbora sploh predstaviti naše poročilo. Pred nekaj tedni se to ne bi zgodilo. Strinjam se s komisijo, da potrebujemo manjše upravno in administrativno breme za majhna podjetja. In kot pravi gospod Lene, tukaj je treba razlikovati med velikimi in majhnimi podjetji. Vendar se bojim, da uh, v, tem, na, v teh naših resolucijah in poročilu ne bomo dosegli ustreznega rezultata. Eh, če gre za izuzetje iz priprave računovodskih eh, izkazov, na ta način ni nujno, da bomo eh, zmanjšali upravno breme za uh, majhna podjetja. Zato bi prosil uh, poročevalca Lenea, da sledi našim predlogom. Mi hočemo oceno učinka ne samo teh 6,3 milijard evrov prihrankov, temveč želimo ugotoviti, kakšne bodo negativni vplivi zaradi tega. In tega komisija še ni naredila zmanjšanje, krčenje upravnega bremena, to lahko naredimo, vendar v okviru prava gospodarskih družb. In tukaj lahko razlikujemo med velikostjo različnih podjetij. In mislim, da za delovanje notranjega trga moramo doseči ustrezno zmanjšanje. Gospod Cverka, dve minuti. Gospe in gospodje, vemo, kako se mikropodjetja ločijo od srednje velikih in majhnih. Seveda vseh ne moremo, ne smemo primerjati z velikimi podjetji. Gotovo obstaja neko uh, negativno okolje za najmanjša podjetja, kot recimo davčna birokracija in podobnost, podobno. Pa tudi likvidnost je zelo zahtevno vprašanje. Kaj hočem povedati? V zadnjih letih smo se zauzemali vsaj v besedah za eh, možnost preživetja najmanjših podjetij in 60 odstotkov smo rekli, jih bo preživelo. Vemo pa iz preteklih izkušenj, da mikropodjetja, eh, da jih ogromno propade po prvem letu delovanja. Če bi 90 odstotkov vseh majhnih podjetij vključili v ta prizadevanja, bi to sicer pomenilo, da bi odpravili nekatere administrativno-tehnične eh, ovire, ampak eh, treba jim je pomagati še drugače. Ta naša razprava se ne sme samo osredotočiti na poenostavitve delovanja takšnih podjetij, temveč tudi zahteve za pripravo računovodskih izkazov moramo presvetliti poenostavitev pomeni znižanje stroškov, ampak zahteve za pripravo računovodskih izkazov pa pomeni tudi, da se moramo osredotočiti na davke, davčno breme in na konkretne potrebe teh najmanjših podjetij. Če jim hočemo poenostaviti življenje, moramo ugotoviti, kaj počenjajo tudi veliki koncerni. Naprimer, če bomo uveljavljali mednarodne standarde, potem bo to Eh, povezano z manjšimi stroški, kako če sedaj začnemo govoriti o novih eh, zahtevah za posebno vrsto podjetij. Če hočemo razlikovati med stroški in eh, davčnimi olajšavami, potem je gotovo treba vedeti, da moramo v takih podjetjih dobiti ustrezne podatke to so majhna družinska podjetja in mislim, da jim moramo pomagati na več načinov. Gospod Kastex, dve minuti. Katra minut. Merci. Gospa Kastek, štiri minute. Monsieur le commissaire. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Kot smo slišali že od poročevalca, je ta predlog pravzaprav nastal na pobudo parlamenta, kar je potrdil tudi gospod komisar. Pa vendar je moja skupina še vedno zelo kritična do tega predloga, ker se nam zdi, da se to lahko sprevrže ravno obratno, kot si želimo. Glede nepotrebnega upravnega obremenjevanja podjetij mislimo, da je to sicer potrebno, vendar ne v škodo uh, Eh, njihovega dinamičnega poslovanja. Mislim, da si moramo biti na jasnem, kaj je podlaga za vse skupaj in kaj pomeni to tako imenovano mikro podjetje. To so podjetja, ki imajo manj kot deset zaposlenih, manj kot eh, deset milijonov evrov v letni bilanci in to je pravzaprav velika večina podjetij v Evropski uniji. Poleg tega je pogoj, da delujejo lokalno, in vendarle so lahko prisotna tudi na trgu skupnosti, pa vendarle. Treba je imeti določena Eh, pravila računovodskih izkazov, ne moramo vsega kar naenkrat odpraviti in vsakič izumljati nova pravila, ko bo neko mikropodjetje moralo poslovati s to ali ono banko ali z nekim novim partnerjem iz druge države članice ali pa se vključevalo v različna gospodarska združenja. To so pravila, ki jih moramo vzpostaviti za vse enako, vendar ne smejo biti veliko dražja, kar se sedaj lahko zgodi, da bodo za izpolnitev novih uh, olajšanih obveznosti pravzaprav potrebovali več časa in stroškov. Uh, Moramo delovati v interesu Evropske unije in ne gre samo za vprašanje konkurenčnosti, gre tudi za vprašanja integracije, za vprašanja uporabe skupnih pravil in konkretne uporabe prava skupnosti v praksi, torej tudi v evropskih podjetjih. Gre za poenostavitev pravil finančnega poročanja, vendar tri pobude že vodijo v tej smeri. E, Bodi si, da gre za predlog, o katerem govorimo danes, ali pa za pravilo oziroma pobude mednarodnega združenja. In kot rečeno, obstajajo tudi usporedna pravila za spremembe obstoječih direktiv na tem področju. Nekaj obljub na to temo smo že dobili, namreč da bo prišlo do celovitega pregleda in spremembe obstoječih direktiv v letu 2010 in sedaj ne vemo, ali bo prišlo spet do nekega podaljšanja tega roka ali s tem predlogom poskušamo samo polovičarsko opraviti neko delo na tem področju. Morda imamo vsi iste cilje, vendar niso vse poti, ki vodijo proti njim, enake, morda pa gre samo za različno ubeseditev podobnih predlogov. Vendar, če govorimo o imenu podjetij, hočemo slišati jasen in konkreten odgovor na globalne zahteve. Vsa podjetja si želijo lažje načine vzajemnega sodelovanja in poslovanja v tem evropskem prostoru. In če Evropska komisija že tako ali tako predlaga pregled in preoblikovanje obeh obstoječih direktiv, potem mislim, da velja tudi o tem zelo resno razmisliti. Zato vam polagam na srce, gospod komisar, da pospešite dialog eh, tako, da bo v našem skupnem interesu ta ekonomski evropski prostor končno zaživel. Hvala. Gospa Tejn, tri minute. Liebe Kollegen, kolegice in kolegi. Kot poročevalka v senci za skupino Alde ne razumem, kako smo lahko proti temu, da bi najmanjša podjetja, eh, povdarjam najmanjša, ne majhna in srednje velika, lahko oprostili od obveznosti priprave računovodskih eh, iz, eh, izkazov. Če govorim. Noticed you Opazil sem vas, vendar prepozno. Prosim, če pustite kolegico, da dokonča, potem pa vam bom, ker ste dvignili modri karton, dal besedo, če bo prejšnji govornik se strinjal s tem, da mu postavite vprašanje. Nadaljujte, oprostite. Torej ne gre za srednje velika podjetja, ki izvažajo iz Baden-Württemberga, ki zaposlujejo 100 delavcev, temveč gre za najmanjšega cvetličarja, peka in tako naprej leta in leta že skoraj da kot neko mantro na nacionalni in evropski ravni ponavljamo, da hočemo in moramo razbremeniti najmanjša podjetja, razbremeniti najmanj, naj, uh, nepotrebnih stroškov, zlasti nepotrebnih stroškov, ki nastajajo zato, ker morajo najemati odvetnike, revizorje ali računovodske servise. Treba jih je eh, oprostiti tudi birokratskega bremena, zlasti v finančni krizi. In če sedaj komisija končno predlaga to, kar jo je prosil eh, parlament že pred leti, potem eh, to dela zelo cagavo. Samo sedem odstotkov najmanjših podjetij, o katerih govorimo, se vključuje v čezmejni promet. Torej, tukaj subsidijarnost ne bi smela biti problem pravila za pripravo bilanc in uh, računovodskih izkazov so pripravljena na sre za srednja in velika podjetja, nikoli niso bila prilagojena najmanjšim. In potem slišim z druge strani naslednje argumente. Prvič, manj, najmanjša podjetja morajo, da dobijo kredite od banke, dokazati svojo plačilno sposobnost. Ampak to. Uh, je čisti larifari, kajti bilanca stanja samo 31. decembra v določenem letu pokaže stanje. Potem češ, da naj bi upniki bili s tem zaščiteni. Moram reči, da tudi to ne drži. Delala sem v notarski pisarni in ugotovila, da najmanjši podjetnik eh, svojega upnika nikoli ne bo prevaral. In tretjič, eh, Države članice Evropske unije iz juga Evrope, o katerih se sedaj na veliko piše v časopisih, pa ne zaradi dobrega, seveda lahko uh, ta pravila sprejmejo, ampak ni nujno. Uh, gre pa seveda za drugi problem v teh državah. Davčna uprava ne deluje, nobenega nadzora ni nad njihovimi končnimi bilanc stanja, zaradi tega eh, goljufajo pri davkih in utajujejo davke zlasti socialdemokratom v tem parlamentu bi rekla, eh, podprite te, ta pravila. In gospod Lene je resnično eh, upošteval v svojem poročilu vse pomislike, torej nimate nobenih argumentov, da ne bi delali, ne podprli. Eh, Earl of Dartmouth sprašuje gospoda Sterksa. Gospod Sterks, spremete to vprašanje? 30 sekund. Madam Sterks. Gospa Sterks, ali se strinjate, da je predlog, ki ste ga ponudili, namreč, da naj bi ta predlog eh, eh, zaenkrat dali na stranski tir, da bi eh, ugotovili, kakšna je ocena učinka. Predlog je enak besedici ne, ko gre za ta predlog. Gospa Šterks, izvolite. Če sem dobro razumela vaše vprašanje, naj ponovim, ali tako razmišljam. Naj povem takole. Če bo ta predlog zavrnen, potem se bomo vrnili eh, spet k pripravljalnim delom in to pomeni tudi eh, študijo učinka in moram reči, da ne vem, eh, ali pretirano poenostavljanje finančnega poročanja malih podjetij vedno pomeni korak naprej. Eh, mislim, da je prav tako enakovreden predlog, da se prenovijo obstoječe direktive na področju prava družb in da mislim, da ta predlog ne poenostavlja nujno dejansko vsakdanje poslovno življenje malih podjetij. Jena Lepto. Gospa Swinburne za eno minuto. Hvala lepa predlog, da bi mikropodjetja izzeli iz eh, zahtevah po računovodskem eh, poročanju, eh, je pomankljiv. Zato prosimo, da naj komisija gre še dlje, da naj pomaga vsem mikropodjetjem in majhnim srednjim velikim podjetjem po celotni Evropski uniji, da naj znatno zmanjšajo svoje breme. Predlog predvideva tudi revizijo četrte in sedme direktive o, o pravu družb. Tako bi naj dobili bolj smislen predlog. Komisija je izvedla oceno učinka in eh, v povezavi z sedaj predloženim predlogom in tudi ta je pomokljiv. Vendar pa je v tem težkem gospodarskem času se pomembno spomniti na to, da tudi vsak majhen korak pomaga. Eh, če bi podprli ta predlog, bi vsaj eno mikropodjetje iz mojega volilnega okrožja dobilo določene koristi od tega, ne bo jih to popolnoma obarovalo pred eh, recesijo, tako da ne smemo tega predloga pozdigovati. Eh, ampak vsekakor, če lahko ta predlog pomaga določenim podjetjem v tem težkem gospodarskem času, potem ne smemo stati na poti. Hvala lepa, gospa De Jong. Gospod De Jong. Hvala lepa. Nasplošno sem vesel, če se odpravlja predpise. Predpisov je preveč, državljani in podjetja pa zaradi tega trpijo. Obstajajo pa tudi dobri zgledi, dobri primeri, naprimer pravila za javne razpise. Sedaj govorimo o mikrosubjektih. Potrebujemo pregledno finančno upravo. Brez te tako ali tako ne morejo podjetja dobiti kredite in še, znašajo, še znajdejo v še večjih težavah. Mikrosubjekti se ravno na področju računovodskih izkazov soočajo z problemi. Če ti ne bi bili več zavezojoči, potem bi eh, pa se podjetja soočala z velikim bremenom, ko bi morala oddati davčno napoved če želimo biti objektivni, če želimo objektivno ugotoviti, ali so računovodski izkazi korektni, potem je potrebno vse skupaj popraviti, potrebno je predložiti dokazila in um, tukaj ne morejo niti finančne oblasti, niti mikropodjetja takšna, da bi bila s tem popolnoma zadovoljna. Zato se strinjam s tem, da ostanemo pri predlogu komisije. Določene koristi bodo tako dobila mikropodjetja in eh, to ne bo ogrozilo delovnih mest, ki jih eh, srednja in majhna veliko podjetja ne predvidevajo. Gospod Dartmoh, v Združenem kraljestvu imamo 3,4 milijone nezaposlenih, 20 odstotkov mladih je brezposelnih, v Franciji eh, ta številka znaša 24 odstotkov, 25 odstotkov, v Italiji in 39 odstotkov v Španiji. Velike, velika podjetja odpuščajo delavce in še naprej bodo tako počela. Najboljše upanje za brezposelne ljudi so ravno ta majhna in pa mikropodjetja. Vendar pa evropske direktive otežujejo poslovanje teh podjetij. Evropska regulacija ovira njihovo rast. In končno enkrat komisija s tem predlogom počne nekaj razumnega, saj želi izuzeti maj, eh, mikropodjetja iz eh, zahteve za računovodske izkaze. Eh, v Združenem kraljestvu imamo 1,7 milijard eh, mikropodjetij. Če bi ti lahko ohranili samo eno osebo, potem bi se problem brezposelnosti v glavnem rešil. Vsi smo dobili okrožnico gospoda Sterksa in ti so temu predlogu nasprotovali, češ da bi to, če bi mikropodjetja izuzeli iz direktivo pravo družb, da bi to bilo v neskladju z notranjim trgom. To je nesmiseln argument, ki, ga lahko predloži samo član skupine Alde. V tem parlamentu, če kritiziraš Belgijo, si pač odpuščen. Ampak naj vas spomnim na zgodovino. 95 let eh, je eh, Velika Britanija vstopila v, v Prvo svetovno vojno, tudi zato, da bi zaščitila teritorijalno integriteto Belgije. In eh, prosim, da gospod Šterks nam povrne vsaj del tega in da naj neha skušati uničiti britansko gospodarstvo in pa britansko državo gospod de feo no če nujno želite potem se lahko odzovete na povedano ampak prosim na kratko ali sprejmete vprašanje gospod dartmouth potem imate besedo za trideset sekund gospod sterks Eh, torej, eh, vem, kaj je Britanija naredila eh, za nas toliko let nazaj. No, ampak potem imam tudi vprašanje za vas. Če bi od komisije zahtevali revizijo dveh direktiv, ki so načrtovani za letošnje leto in če bi s tem dobili obsežen okvir, ali bo to resnično predstavljalo oviro oziroma ali bo imelo bistven pomen za upravno obremenitev, ki ga želimo zmanjšati da ma, mikropodjetja potrebujejo poenostavitev in to sedaj v tem trenutku. Gospod Fejo, dve minuti. Senor president, eu queria começar por felicitar o nosso colega Lena. Hvala lepa. Najprej bi želel čestitati kolegu Lenev za poročilo, ki ga je predložil. Um, zahvaljujem se mu za pripravljenost na dialog v času pripravljalnega dela in za interes, ki ga je pokazal za mikrosubjekte. Ukrep, o katerem razpravljamo, ima že dolgo zgodovino in eh, ima še zlasti pomen v kontekstu boja proti krizi. Na ta način bi lahko mikropodjetja izvzeli iz eh, dragih eh, administrativnih zahtev, ki niso nujno potrebne za dosego preglednosti. Davčne zahteve za mikrosubjekte so bistvenega pomena, ko gre za preglednost. Te davčne zahteve bomo obdržali, ne moremo pa na enak način obravnavati popolnoma različnih družb, ne moremo na enak način obravnavati majhnih in pa velikih podjetij. Prišel je čas, da branimo majhna in pa mikropodjetja in da preidemo od besed k dejanjem. Sedaj imamo priložnost za to, da branimo poenostavljena in pa cenejša pravila za majhna in srednje velika podjetja, ki bodo pripeljala do večje zaposlenosti in do večje rasti. V Evropi smo bili priča temu, da so propadla številna majhna in mikropodjetja. Zato je napočil čas za dejanja. Ne smemo se več samo pogovarjati o tem. Um, stranka, ki jo predstavljam, je podala podoben predlog v našem nacionalnem parlamentu in zato apeliram na portugalske poslance, da naj glasujejo za ta ukrep in da naj. Uh, s tem tudi odpravijo um, blokado, ki jo portugalska vlada predstavlja v svetu. Ta predlog je lahko pomemben korak naprej, na, ne samo naproti poenostavitvi, ampak tudi v smislu odprave krize. Gospa Regner, dve minuti. Danke schön, Herr Präsident. Hvala, predsedujoči. Predvideni cilj, da bi zmanjšali upravna bremena za mikropodjetja, je seveda takšen, da ga moramo podpreti. Mikropodjetja ne smemo metati v isti koš z velikimi podjetji, ko gre za zahtevo po računovodskih eh, izkazih, ampak ali lahko poročilo oziroma predlog eh, to resnično doseže in o kom sploh govorimo, ko govorimo o mikropodjetjih uh, eh, Franspa Grostet je že govorila o tem. Še dlje bom šla. Mikropodjetja pogosto niso tako majhna. Ne gre samo za računovodske e, izkaze, gre za družbe z omejeno odgovornostjo, gre za delniške družbe. Gre za 90 odstotkov vseh podjetij, ki zaposlujejo manj kot 10 osto, odst, e, oseb. E, v skladu z odgovornostjo bi potem eh, moralo biti skladno tudi z zahtevami po računovodskih izkazih. Torej ne enako kot pri velikih podjetjih, ampak popolnoma pa tega poročanja ne bi smeli odpraviti. To, da bi popolnoma izuzeli mikropodjetja iz četrte direktive, um, bi bilo tudi v skladu z prenovo četrte in pa sedme direktive. Gospod Paška je namesto to gospod Paška, minuto in pol. Slovo, važeni pan predsedajuci, važeni pan... Hvala. Komisar, kolegi in kolegice, gospodarska kriza jasno kaže na to, da Evropa ne more iti v štric z gospodarsko rastjo v drugih delih sveta in pa z gospodarskim razvojem, naprimer v Aziji. Struktura naših družb je preprosto preobremenjena. Koliko časa porabijo naprimer eh, kitajski ali pa indonezijski obrtniki z različnimi računovodskimi izkazi? Nobenega časa, tem, eh, nobenega časa ne zapravljajo s tem. Kako pa je pri nas? V moji državi se obrtnike prisili v tem, da morajo štirim javnim oblastem Eh, poslati svoje izkaze eh, zavarovalnici, statističnemu uradu, davčnemu uradu in pa um, finančnemu uradu. Če na kaj pozabijo, potem se jim naloži hudo kazen oziroma se jim prepove celo podjetniško dejavnost. Te štiri državne oblasti šikanirajo podjetnike in jim kradejo čas ter denar davki so za državni aparat izredno pomembni, pomembni zato, da ta preživi. Ker samo, eh, lahko bi samo ena oblast zbirala vse podatke. Kaj lahko naredimo? Lahko odpravimo brezmiselna pravila, lahko naredimo upravo za bolj učinkovito in lahko damo uprav, uradniku možnost, da si z obrtjo služijo kruh za življenje oziroma da tako kot eh, kraljevi uradniki, ki so, iz, eh, ki so skakali iz eh, Praškega gradu oziroma so jih od tam metali. No, morda bi bilo samo boljše izbrati prvo možnost. Hvala lepa. Gospod Karas, dve minuti. Gospod komisar, predsedujoči, gospe in gospodje. sem eden izmed eh, sopredsedujočih za visoko skupino za majhna in srednja velika podjetja. Številni smo sodelovali pri pravi akta za majhna podjetja in vsi smo si zapomnili načelo najprej pomisli na majhna podjetja. Zato se zauzemamo za poenostavitve in pa za razbremenitve mikro in pa majhnih podjetij. Vendar pa, gospe in gospodje, to, kar smo danes slišali, je slišati vse eh, zelo lepo, ampak če bi bilo tako lepo, zakaj potem ne slišimo aplauza z vseh strani? Zakaj obstaja toliko različnih primerov, ki ne izovejo bučnega aplauza? Vse skupaj ima svoje razloge ali je ta nova uh, ureditev v skladu z Basel 2. Po eni strani se uh, eh, zauzemamo za skupna pravila na področju računovodskih izkazov, sedaj pa uh, kar naenkrat oziroma odpravljamo leta. Želimo si evropskih rešitev in pa poenostavitev. Ne želimo nacionalnih rešitev, ne želimo razdrobljenosti prava. Čezmejne storitve mikropodjetij bi bile or, uh, eh, otežene. To, da bi odpravili nujnost objavljanja eh, letnih računovodskih izkazov, eh, ne bi poenostavilo zadeve. Saj morajo podjetja podati enake podatke zaradi pač nekega drugega razloga. Standardi o kvaliteti podjetij bi morali biti spoštovani tudi strani majhnih podjetij. Sicer bomo izgubili na področju preglednosti. Če podjetja rastejo, se morajo, morajo spoštovati pravila in pa volilna spoštovanja svoboda v tem smislu se tudi um, šibi notranji trg. Zato se zauzemam za predelavo četrte in pa sedme računovodske direktive, saj bi to privedlo do skupne ureditve in pa do poenostavitve. Gospa Tyson. Hvala lepa. Gospod komisar, kolegi in kolegice seveda želimo zmanjšati upravna bremena. To moramo narediti z, ravn, z evropske ravni za majhna in srednja velika podjetja in za mikropodjetja. Ampak to ne pomeni, da moramo sedaj ukrepati preuranjeno. Če bi sprejeli predlog komisije, potem bi dobili različne zahteve eh, za računovodske izkaze glede na posamezne države članice dobili bi takšne izkaze, ki ne bi bili več enotni na evropskem ravno. To bi bila ovira za trgovino in pa za čezmejni promet. Poleg tega, kako so povdarili že drugi kolegi, bi vse skupaj nadomestili z drugimi upravnimi bremeni, naprimer eh, pravila strani finančnega urada ali pa kakršnekoli pravila eh, glede eh, finančnih izkazov strani kreditodajalcev. Vsi si želijo preglednosti in tudi podjetja si želijo preglednosti. Tudi podjetja morajo vedeti, kako poslujejo in to se lahko uh, zajamči z dobrim računovodenjem. To ne pomeni manj upravnega bremena, ampak več upravnega bremena. In uh, proti temu so se uprla tudi majhna in, uh, in srednja velika podjetja in njihova združenja. Zato spoštujem dobre namene komisije in spoštujem uh, delo kolega Lenea ter pravnega odbora, ampak vseeno tega poročila ne morem podpreti sem za to, da bi podprli to, kar je zahtevalo poročilo Sterks. Namreč eh, na eh, temeljito oceno učinka in to v okviru predelave četrte direktive o pravu družb, kot je komisija že napovedala. Eh, to je bilo napovedano za letošnje leto in to tudi ne bo uh, povzročilo takšnih zamud, kot bi lahko predvidevali gospa Raner. <laughs> Oprostite, nisem razumela svojega imena. Uh, podala bom samo povzetek. Vse je bilo že povedano, tako uh, pozitivni kot pa negativni uh, vidiki tega predloga. Nihče ne nasprotuje temu, da bi um, mikropodjetjem olajšali življenje in skrčili pravila. Ampak zdi se mi, da smo ostali na pol poti oziroma se to želimo, da si ne upamo prehoditi preostanka poti. Uh, Vsi vemo, da potrebujemo pravila glede računovodskih izkazov, potrebujemo eh, oziroma vsako, tudi še tako majhno podjetje, mora te eh, prikazovati, zato da prikazuje stanje glede njegovega poslovanja. To je lahko Bazel 2, lahko so to finan, eh, finančno-tehnična dokazila ali pa morda kakšna nova dokazila, nova pravila ki bodo prišla morda iz drugih držav, iz Amerike ali pa iz drugih držav mora biti možno iti tako daleč, da razmislimo o tem, kako bomo nadaljevali na področju računovodskih izkazov. Mora biti možno, da v enotnem konkurenčnem prostoru, kot je Evropa, sprejmemo konkretne direktive, pravila eh, in to je moj pristop. To, mm, tukaj ne mislim samo na mikropodjetja, ampak tudi za velika podjetja. Kaj ti iz svoje dele iz pisarne vem, eh, kakšne so, kakšne so obremenitve za to, da zbereš vse potrebne dokumente, da vse tudi ustrezno oceniš z pomočjo različnih sodelavcev, tudi v velikih podjetjih. Vse to pomeni veliko časa in stane veliko denarja. Eh, in eh, majhna podjetja se s tem sploh ne morejo soočiti. Eh, apeliram na to, da če se že ukvarjamo s temi podjetji in pa z računovodskimi izkazi v okviru 4. in 7. direktive, da razmislimo o tem, da bi celotno upravno breme zmanjšali in da bi to uvedli v vse sebe, vse obsegajoče direktive. Gospod Karinš. Hvala lepa. Če bi nekdo izmed nas ustanovil novo podjetje, potem bi to bilo na začetku mikropodjetje. Evropska unija potrebuje nova podjetja. Soočamo se s krizo in pa z visoko stopno brezposelnosti. Če želimo odpraviti brezposelnost, potrebujemo kar največ mikropodjetij. Vsako podjetje je na začetku mikropodjetje. Zato moramo narediti vse, da olajšamo ustanavljanje teh podjetij in sedaj imamo priložnost, da to naredimo. Predlog komisije, da odpravimo podjetje, nujnost eh, objavljanja letnih računovodskih izkazov bi pomenilo takšno poenostavitev. Obstajajo vse tri razloge, zakaj je to potrebno narediti. Najprej, kakor sem povedal, v praksi skoraj vsa podjetja začnejo kot mikropodjetja. tem podjetjem bi torej eh, olajšali življenje, še zlasti v tem trenutku, ko to resnično potrebujemo. Drugič, stroški, eh, stroški prikazovanja računovodskih izkazov ne, eh, eh, lahko, eh, ne vplivajo na koristi ne države, ne podjetja. Če želite, na primer, dobiti kredit, potem potrebujete resnično računovodsko trenuten računovodski izkaz, ne samo nekaj, kar je bilo objavljeno pred enim letom. In pa tretjič, to bi pomagalo doseči cilj komisije, da bi za 25 odstotkov zmanjšali upravna bremena eh, podjetij. Zato vas pozivam, prenehajmo razpravljati o podpori podjetjem in eh, končno ukrepajmo. Hvala lepa signora presidente onorevoli colleghi le piccole e medie imprese pur avendo acquisito un'importanza crescente. Eh, vse bolj pomembna postajajo srednja velika in majhna zlasti pa mikropodjetja v evropski uniji nimajo pa nobenih ustreznih spodbud. evropska komisija sicer razvija ustrezne ukrepe zato da bi pomagali te vrste podjetjem pri njihovem delovanju pomembno je najprej pomisliti na male to načelo, torej think small first. In resnično moramo narediti vse, da jim omogočimo ne samo preživetje, temveč tudi dobro poslovanje. Zmanjšati upravno breme, zagotoviti dostop do kreditov in tako naprej. Predlog poročevalca Lene se mi zdi pozitiv, namreč, da iz obveznosti priprave letnih računovodskih izkazov uh, eh, izuzamemo mikropodjetja. Čeprav v omejeni meri, pa kljub temu imajo države članice uh, svoj manevrski prostor in uh, se lahko same odločijo, kako bodo to naredile v praksi. Iz uh, vzetja so potrebna, vendar se mi zdi, da potrebujemo še dodatne ukrepe, zato da ne bomo naložili mikropodjetjem preveliko administrativno breme. Moramo jim omogočiti, da delujejo tako, kot to že poteka v nekaterih eh, regijah, recimo eh, online mm, priprava in oddajanje računovodskih eh, izkazov in tako naprej. Sedaj prehajamo na Eh, postopek Catch the Eye. Šest govornikov oziroma govornic imam na seznamu. Najprej gospa Hohenmajer, eno minuto. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, presenečena sem spričal te razprave Nekateri se sicer na eni strani zauzemajo za poenostavitev za majhna in srednje velika podjetja, sedaj, ko, pa, ko bi morali prvi korak narediti za mikropodjetja in o teh danes govorimo o mikropodjetjih, pa so nekoliko nepripravljeni podpreti te uh, ukrepe. Ne vem, kako je to možno mikropodjetja pričakujejo ta nov pristop, upajo na njen. Pogovarjala sem se z regionalno banko, ki mi je povedala, da absolutno to ne bi bilo problematično, če bi se priprava računovodskih izkazov takšnih podjetij spremenila. Tudi transparentnost se ne bi spremenila, kajti eh, še naprej bi veljala določena pravila, o katerih je govoril Eh, komisar in gotovo bi morali tudi naprej zagotoviti transparentnost. Mikropodjetja tako ali tako ne vplivajo na evropski trg. Ne potrebujemo nečesa posebnega za njih, ker ne vplivajo na vse evropski trg. Torej, to je samo prvi korak in hvala poročevalcu Leneju za to poročilo. Juž eh, Gozeskja, eno lepto. Gospod Guzes, eno minuto. Ido gospod predsedujoči gospod komisar lahko rečem da se strinjam z večino mnenj predgovornikov predvsem tyson in castex poglavitno vprašanje po mojem mnenju je kaj storiti potem recimo če dosežemo ta kompromis pri katerem obstajajo različne možnosti za nacionalne oblasti kakšen je potem to signal za mikropodjetja ali je to pozitivni signal dejanskega poenostavljanja. Naj vam torej predlagam čisto po normandijsko. Treba je sprejeti sicer določene kompromise, vendar morate vi hkrati tudi storiti vse, da se spremenijo obstoječe direktive, kajti le tako bomo prišli do uskladitve pravil, ki veljajo za računovodske izkaze malih podjetij po vsej Evropski uniji. miss president uh, like many colleagues Hvala lepa. Podobno kot večina mojih kolegov sem moral vstati ob 4 zjutraj, da sem prišel danes, sem vendar sem zelo vesel, da sem ostal eh, tako pozno in prisostoval tej eh, razpravi. Namreč eh, kaže na končno uresničitev naših upanj. Če nam uspe prihraniti 6,5 milijarde evrov, bi bilo to nekaj pomembnega in vendarle sem prepričan, da bi s tem lahko izboljšali stanje, predvsem na področju, ki ga kritizira veliko strokovnjakov, ko pravijo, da je Evropska unija preveč birokratska. Seveda potrebujemo določene korektivne uh, ukrepe in moramo storiti vse, da se bomo premikali v boljši smeri, vendar le tako, da bomo zmanjšali birokracijo in preko to storimo bolje za vse. Gospod pa Nikolaov, papa Nikolaov, eno minuto. Gospod predsedujoči, v drugi gospodarski krizi in uh, v želji, da razbremenimo mikropodjetja, ko gre za pripravo eh, računovodskih izkazov, gotovo gre pri tem za nekaj, da eh, bomo pomagali najbolj pomembnemu delu eh, gospodarstva v nekaterih regijah. Strinjam se s poročevalcem. Ta podjetja vsekakor lahko na ta način postanejo bolj učinkovita, ustvarjajo večji dobiček, ampak nekateri v tej dvorani so zaskrbljeni. In morda imajo prav. Moramo biti previdni, ko gre za ukrepe, ki jih bomo sprejeli za olajšave v tem občutljivem sektorju. Seveda potrebujemo olajšave, vendar iz tega ne smemo narediti nek alibi za to, da bomo izkrivljali ali celo skrivali gospodarske in finančne podatke oziroma dejstva. To je pomembno. V načelu moramo ta predlog in te ukrepe pozdraviti. Moramo pa biti istočasno previdni, ko gre za sprejemanje ukrepov pravil, da ne bomo vsega skupaj narobe zastavili. Hvala, gospod Vanesitis, eno minuto. Gospod Vanesitis, za eno minuto. Spremenike, eh, gremo s komisarjem, gremo kolegos. Ište... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi, kar smo slišali danes je nedvomno. Res, mikropodjetja je treba podpreti na vse možne načine. In eden od najboljših načinov je prav gotovo znižanje različnih upravnih obveznosti, zmanjšanje davkov, olajševanje izpolnjevanja različnih obveznosti in podobno. Danes pa imam tudi sam idejo, kako izboljšati zadeve oziroma predstavljam si vsaj da moramo posod predložiti določene podatke bankam, če hočemo odpreti račune ali pridobiti kredit. In to je lahko dodatna obremenitev za majhno podjetje. Prepričan sem, da bi izuzetje teh mikropodjetij od spostavljanja eh, določenih računovodskih izkazov vsekakor nekaj, kar bi olajšalo življenje malim podjetjem. Gospa Tejn, eno minuto. Gospod Dajen je na vrsti. Če bi tropiš, o kirju žba. Dobro, če je ni, potem eh, bomo dali uh, komisarju Barnjevu še enkrat besedo. Izvolite. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čeprav je ura že pozna, se ukvarjamo, kot je bilo pravkar rečeno, zelo pomembno zadevo. Prisluhnil sem pozorno vsem, ki ste spregovorili in mislim, da so vsi, ki so se oglasili, poudarili nujno potrebo potem, da se zmanjša upravna obremenitev tistih, ki jim pravimo mikropodjetja. In naj vas spomnim vseeno, da gre za zadeve, ki bi nam dejansko lahko Eh, veliko pripomogle, saj zadevajo pet milijonov podjetij v Evropi. Prisluhnil sem različnim mnenjem, strinjanjem in nestrinjanjem glede možnega časovnega načrta in tudi glede možnih načinov, da uredimo to vprašanje. Sam bi rekel takole. Svoje prepričanje sem izrazil že večkrat, pred tem parlamentom in ne bi se preveč ponavljal, vendar moram reči, da je treba storiti vse, da našim državljanom, našim potrošnikom in vsem skratka, ki živimo v tej Evropski uniji, približamo ta skupni notranji trg. To bo pomembno za vse skupaj in zato potrebujemo veliko odločnosti. Strenjam se, to besedilo je treba še zelo, zelo izboljšati. Zato poteka ta trialog med svetom, parlamentom in komisijo. In eh, strinjam se z vsemi, ki ste rekli, da potrebujemo nek operativni signal za vsa ta podjetja. Hočem pa biti tudi uh, zelo jasen v tem, da se zavedam teh redkih komplimentov, ki smo jih prejeli in podpore, ki smo dobili pri tem. Uh, zabeležil sem si tudi nekaj zelo razumnih kritik. In res je, da si moramo znati prisluhniti, ker moramo sodelovati in priznajmo si končno, da včasih tudi komisija predlaga kaj razumnega in konkretnega. Nikakor pa vas nočem prisiliti v to, da bi podprli in sprejeli nekaj, kar se vam zdi nerazumno strani Evropske komisije. Nočem govoriti o utopističnih zadevah, vendar si vseeno poskušam prepričati vas, da predlagamo nekaj koristnega in da sledimo pobudi Evropskega parlamenta. Dame in gospodje, menim, da ti konkretni, razumni, progresivni predlogi vseeno pomenijo v končni fazi bistveno izboljšanje eh, stanja v malih podjetjih, ki jih želimo razbremeniti določenih upravnih bremen. Gre tudi za prenašanje podatkov, informacij, ki jih je treba prenašati, ki jih vsi potrebujemo na ta ali oni način in to nikomor ne preprečuje, da bi se posluževal določb iz obstoječih direktiv. Ta predlog omogoča državam članicam, da prilagodijo Eh, pravila o finančnem poročanju na nacionalni ravni in eh, jasno je, da so vsa ta pravila o finančnem poročanju, kadar se nanašajo na mala podjetja, najboljša takrat, ko se dejansko prilagodijo dejanskemu mikrookolju, v katerem ta podjetja delujejo. Zato je treba izvajanje teh zaenkrat prepustiti državam članicam, sem pa prepričan, da se moramo zadev lotiti hitro, da bomo dejansko pomagali malim podjetjem. Slišal sem zelo dobro tudi to, kar je rekla gospa Kasteks. Pričakujemo tudi še boljše rezultate po pregledu in prenovitvi obstoječih direktiv na tem področju. Območje našega delovanja se bo najbrž iz predvidenega roka do konca leta 2010 nekoliko pred, podaljšalo na leto 2011 in eh, slišal sem tudi priporočila, zelo jasna priporočila gospoda Gozesa in eh, res je, da se moramo lotiti zelo temeljitega pregleda direktive, ki se nanaša na finančno poročanje. Res je, tudi, da moramo iti z roko v roki s tem sedanjim predlogom. Zato upam na vašo podporo pri tem predlogu in to ne pomeni, da ne bomo šli še korak dlje v svojih dejavnostih pri pregledu drugih obstoječih direktiv, ki so s tem povezane. Svoj Načrt eh, bomo le nekoliko spremenili in določene roke pomaknili v leto 2011, vendar to ne pomeni, da ne nameravamo še naprej intenzivno delovati in zagotavljam vam, dame in gospodje, da sem pozorno prisluhnil vašim oglašanjem, gospod Karins, gospod Fejo, gospa Swinberg, ne samo oni, tudi drugi so spregovorili o kritični situaciji, v kateri se nahajamo, o težava, s katerimi se sooča naše gospodarstvo in tega se zavedamo. Vendar moramo storiti vse, da bomo znova oživili skupni trg. In to je tudi eno od bistvenih pooblastil, ki jih imam pri svojem delovanju. Moramo se lotiti notranjega trga z najbolj učinkovitimi ukrepi, s konkretnimi ukrepi. Namreč ta Evropa potrebuje med 0,5 in 1,5 odstotka trajnostne rasti in kje jo bomo našli, kako jo bomo poiskali. Sam pravim tukaj, pri nas. Sami moramo spremeniti svoj način razmišljanja in delovanja in kot sem slišal tudi iz vaših mnen, Vse, kar tukaj storimo in vse, o čemer se odločamo, zadeva najmanj pet milijonov malih in mikro podjetij, zato moramo nujno nekaj storiti, da olajšamo njihovo delovanje. To je namen tega predloga. Dobro, sem slišal tudi gospoda Karasa, gospod Raner in vse druge, ki so govorili o tem, kakšen naj bo nabor najmanjših nujno potrebnih zahtev ali minimalnih standardov. Res je, vsi potrebujemo neke določene skupne, najmanjše možne standarde, da bomo te zadeve poenotili. O tem bo seveda treba razpravljati skupaj tudi s svetom. In vendarle vas prosim, da podprete ta predlog v tej obliki, kot obstaja sedaj, ker gre zgolj za eno fazo, za en korak v boljšem operativnem delovanju, ki zadeva ne le ta mikropodjetja v Evropi, temveč številna delovna mesta, ki so povezana s tem vse, ki potrebujejo te naše odločitve, zato da bodo lažje in bolje delovali. Zato se še enkrat zahvaljujem gospodu Leneju za vse uloženo delo in srčno upam, da bomo skupnimi prizadevanji in v sodelovanju s svetom in z Evropskim parlamentom ter komisijo lahko skupno ukrenili konkretne, praktične zadeve, ki nas bodo peljale naprej k poenotitvi našega notranjega trga. Gospod Lene, dve minuti. Gospod predsedajoči komisar, eh, kolegice, kolegi, vsem se zahvaljujem. Šest stvari. Ocena učinka. Komisija mora opraviti in je pripravila zelo obsežno oceno. V odboru za pravne zadeve smo Eh, potem ko so sklenili Šterksovo poročilo, ugotovili, da je treba oceno učinka še razširiti. Zaenkrat nismo nič dobili. Drugič. Drži, kompromis predvideva minimalne predpise. Ne gre za to, da bomo izuzeli ta podjetja iz vseh zavez. Ne, diferencirano bomo zaveze za njih uporabljali. To je tisto, kar oni potrebujejo. Tretjič. Tisti, ki potrebuje bilanco stanja za pridobitev bančnega eh, kredita, lahko pripravi to bilanco stanja. Ampak, če mikropodjetja sploh potrebujejo kredite, to je treba stvarno gledati, zakaj si, potem si morajo biti v stanju eh, privoščiti tudi stroške za pravne nasvete in tako naprej. Gre samo za to, da je treba zmanjšati dodatne stroške. Petič predelava četrte in sedme direktive ni mači kašelj, to je ogromno delo. Gre za zelo kompleksne in zapletene eh, računovodske izkaze velikih koncernov. Če sedaj ne bomo sprejeli te odločitve, potem bomo pri večjem pregledu četrte in sedme direktive izpustili iz vida najmanjša podjetja, ker v tej razpravi ne bodo uh, imela ustrezno vlogo. Zato je pomembno sedaj sprejeti to odločitev, ne pa kasneje. Kaj ti takrat sploh ne vemo, ali bo to še možno. Sedmič, uh, strokovna združenja, poznam jih vendar sem od vseh eh, strokovnih eh, združenj, eh, ki povezujejo mikropodjetja, samo eno v Evropi proti tem predlogom. Najlepša hvala. S tem je končana razprava. Glasovanje o tem poročilu bo potekalo v sredo. Sedaj pa prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda. Gre za poročilo gospe Innetfeld o politike konkurence za leto 2008.